Dobro jutro, dame in gospodje, kolegice in kolegi. Seja se pričenja. Začeli bomo kar s dnevnim redom. In prva točka dnevnega reda je izjava sveta o programu dejavnosti ciprskega predsedstva sveta. V Evropskem parlamentu prisrčno pozdravljam predsedajočega svetu Dimitrisa Kristofijasa. Prisrčno pozdravljeni, gospod eh, predsednik, takoj vam predajam besedo. Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije. Spoštovani predsedniki političnih skupin Evropskega parlamenta, gospe in gospodje.